podpisal v sredo eh, in sicer v skladu z 78. členom poslovnika, lahko pa preberete naslove teh aktov v zapisniku. Za današnji dan nimam predlogov sprememb za plenarno zasedanje, za torek je bilo predvideno, da glasujemo o poročilu Igorja Šulteza in sicer o imenovanju maltiškega člana računskega sodišča. Zaslišanje kandidata je bilo treba preložiti zato, to zaslišanje ne bo potekalo na tem plenarnem zasedanju. Dvomesečni rok v skladu z tretjim odstavkom 121. člena poslovnika se bo s tem podaljšal. E, skupina GUE je predlagala in tudi skupina SND GUE pred uh, skupino SND, da uh, svet in komisija podata izjavi o najnovejšem dogajanju na Polskem in posledicah tega uh, za temeljne pravice, kot so zapisane v listini o temeljnih pravicah v Evropski uniji. Vse to naj bi zaključila tudi resolucija. Gospa Spinid je prosila za utemeljitev tega predloga. Prosim. Torej, na konferenci predsednikov je to bilo že sprejeto in um, Eh, mi smo zato, eh, da se razpravlja o dogajanju na Polskem, eh, kajti komisija je izrazila zaskrbljenost glede pravne države na Polskem in tudi Beniška komisija je izrazila to skrb, kajti ustavno sodišče je paralizirano, sprejmajo nove zakone o boju proti terorizmu, o nadzoru nad internetom, o medijih in o splavu in treba je zagotoviti njihovo skladnost evropsko zakonodajo v drugi resoluciji, ki jo moramo sprejeti. Mislim, da mora parlament priznati, da po Brexitu je demokracija prva dobrina, ki jo je treba braniti v Evropski uniji. In vsi trije temelji, torej gre za tri temelje za, javn, za volitve, za eh, pravno državo in za delitev oblasti. To ni uh, eh, umešavanje v notranje zadeve države članice, temveč um, gre za temeljne načela, ki se jim je zavizal vsak, ki uh, je pristopi Evropski uniji, predvsem gre za drugi in šesti člen pogodbe Evropski uniji. Če eh, polska vlada ali tudi vlade drugot, naprimer na mačarskem in potem videli bomo, kakšen bo rezultat eh, volitev v Avstriji, če so mnenja, da gre za posihanje v notranje zadeve, jim je treba povedati, da je treba na novo razpravljati o celotni strukturi Evropske unije, takšno, kot jo poznamo. Za predlog bo zauzel stališče gospod Guerrero. Hvala, gospod predsednik. Na začetku tega leta, 19. januarja, smo imeli tukaj razpravo o situaciji na Polskem. Takrat je bila prisotna tudi premijejka te države. Velika večina parlamenta je izrazila skrbi zaradi razvoja dogodkov in pa kršitev eh, na Polskem po mnenju mnogih to ni bilo skladno z zakonodajo in načeli ter vrednotami Evropske unije. Komisijo podpiramo naj eh, sproži dialog s polsko vlado, zato da se doseže eh, dogovor o spoštovanju teh pravil. Komisija je prvega eh, v prejšnjem mesecu objavila mnenje, v katerem je izrazila skrbi za to, ker številna vprašanja in problemi še niso bili, bila rešena. Gre za ustavno sodišče in imenovanje sodnikov, gre za to, da sodišče eh, nadzoruje sprejem ukrepov in zakonodaje na polskem, pa še nekaj drugih tem je bilo izpostavljenih, ki prav tako skrbijo Evropsko komisijo. Mislim, da bi morali šest mesecev po prvi razpravi komisijo prositi naj poda poročilo o situaciji. Parlament se je tudi pogajal v odboru Libe v prejšnjih tednih o osnutku resolucije, ki so jo podprle številne politične skupine. In nekatere od teh skupin pa so potem na konferenci predsednikov rekle, da te točke naj ne bi obravnavali na eh, plenarnem zasedanju ta teden. Sam se zauzemam za to, da bi to eh, moralo biti na dnevnem redu v torek. Gospod Črnecki bo uh, nasprotoval temu predlogu. Hvala, gospe in gospodje presenečen sem nad eh, tom, tem predlogom in tudi nad utemeljitvijo. Um, na konferenci predsednikov prejšnji teden je bilo sprejeto, da te razprave ne bo. In bili ste prisotni. Na polskem eh, se ne dogaja nič zaskrbljujočega, nič, kar bi lahko utemeljilo daljno razpravo o dogajanju na polskem. Ta razprava je potekala pred eh, dvima mesecema in pol. In zato menim, eh, da je to neka prisilna razprava. In eh, Poljaki to sprejmejo kot eh, umešavanje v notranje zadeve, pa ne samo Poljaki, kot umešavanje v demokratično državo. In to ima kontraproduktivni učinek. Po mojem bi bilo treba Eh, prisluhniti podpredsedniku Timmermansu, ki je rekel, da bo ta položaj rešen na polskem. Eh, potekajo mm, pogovori med Evropsko komisijo in polsko vlado in menim, da je ta dialog, ta razprava eh, v Evropskem parlamentu, da je razprava v Evropskem parlamentu po Brexitu, da bi to lahko razumeli kot uh, eh, umešavanje, kot neustrizno umešavanje Evropskega parlamenta v zadeve na Polskem. Eh, mislim, da mm, večina ne bo podprla tega predloga, predvsem tudi v luči tega, kar se je eh, zgodilo v Združenem kraljestvu, da ne bomo na ta način obsodili pomembne države. Hvala. Gospod Verhofstadt, v zvezi s poslovnikom, mikrofon, prosim želim predlagati naslednje. Mislim, da je pre, ena, pre lahko reči, zaradi Brexita ne smemo več govoriti o Polski, da lahko gremo domov, ker ne smemo Eh, se pogovarjati o ničemer. Treba se pogovarjati o polskem, o polski vendar v pravem trenutku. Postopek v komisiji teče in jaz zato predlagam in socialističnim kolegom in tudi kolegom iz, eh, od zelenih in guje sem rekel, da bi eh, to obravnavali septembra. Komisija bo do takrat opravila svoje delo, mi potem lahko pripravimo resolucijo In sedaj bi se že lahko odločili, da bo to na dnevnem redu septembra. In potem eh, ne bi tu prehitivali zadev in eh, mislim, da bi ta glas bil slišen tudi na polskem. Gospod Ferhofstad. To je sedaj še nek daljnosežnejši predlog. Das ist von der Geschäftsordnung her nicht ganz einfach. Po poslovniku to ni tako enostavno, kajti za um, september bo dnevni red sprejet na konferenci predsednikov. Se pravi, da moramo vaš predlog spremeniti tako, da pozivate plenarno zasedanje, da predlaga konferenci predsednikov, da se na plenarnem zasedanju septembra obravnava ta točka. To bi bil pravilen postopek sprašujem predlagatelje, ali se strinjajo s tem, da damo prednost predlogu Verhofstata. Če se strinjajo s tem, bi lahko glasovali o Verhofstatovem predlogu. Ali, gospa Spinelli, ustrajate na tem, da glasujemo o vašem predlogu? Ali mislite, da je Verhofstatov predlog kompromis, s katerim bi se dalo živeti? Torej moram vprašati ostala oba predlagatelja. Ne želim, da se glasuje sedaj o našem predlogu. Dobro. Potem bomo najprej glasovali o predlogu gospo, gospe Spinelli, ki je bil pravočasno vložen in tudi nimam druge možnosti, kot da, dopustim, oziroma, kot da to dam na glasovanje. Gospa Ferhofstadt je rekel, gospod Čulc in se upravičuje, gospa Harms. Uh, Menim, da smo v zelo težavni situaciji, kar zadeva glasovanje. Moj, moje izkušnje pri zadnjih dveh obiskih na Polskem, kjer sem se pogovarjala o položaju z različnimi skupinami na univerzah, s poslanci, s konzervativci, s progresi, z napredne, eh, zaprednimi silami, moj vtis je bil, da je seveda zelo velik interes tudi ta, kako se razpravlja v Evropskem parlamentu o tem. Vendar med proevropejci na Polskem ni zanimanja za to, da bi Evropski parlament se krigal zaradi vprašanja, o čem naj bi, glaso čem naj bi glasovali kdaj. In ker želim podpreti proevropsko demokratično gibanje na Polskem, ker se mi zdi, da si ravno osvajajo Evropo, temeljne pravice na novo. In ker se mi zdi tako pomembno, da jih podpremo, mislim, da bi bilo dobro, da bi moral Evropski parlament tu um, nastopiti um, čim bolj enotno. Ampak um, gospod Vibar se mogoče s tem ne bo strinjal. Če bi se lahko dogovorili, da se, bomo, se bo o tem razpravljalo septembra, mislim, da bi to bilo dobro za nas in tudi za eh, proevropsko usmerjene ljudi na polskem. Gospod Vibar, tu. Eh, kar nas je delalo močne pri obravnavi polskega vprašanja v zadnjem času, je bila enotnost in zato se zahvaljujem vsem v naši politični skupini in tudi iz drugih skupin. In če eh, bomo nadaljevali ta pristop, da pustimo, da komisija konča delo in če imamo v tem septembra jasen sklep pred sabo, potem um, uh, bo to boljša usluga tistim na polskem, ki se, si prizadevajo za uh, pravno državo. Zato predlagam pred, predlog gospoda Verhofstata. Ampak eh, vprašal sem gospod Spinelli, ki ustraja na tem, da se po imensko glasuje o njenem predlogu, zato nimam druge možnosti, kot da dam na glasovanje predlog um, Združene levice in sicer, da se ta točka uvrsti na dnevni red v torek. Torej, um, po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja ta predlog je zavrnjen. Potem predlog za vrhovstata, ki predlaga konferenci predsednikov, da uvrsti to točko na dnevni red na plenarnem zasedanju septembra. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo zdrži? S tem je ta predlog sprejet. Ne, to je bilo povsem jasno. Ja, Dobro, če nimate nič eh, drugega počit, bomo pač glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. To je bil zdaj pa res zelo tesen izid. Sedaj pa sreda. Skupina SND predlaga izjavo podpredsednice komisije in visoke predstavnice za zunanjo in varnostno politiko, da se e, kot druga točka na dnevnem redu razpravlja o novih pobudah za mirovni proces na Bližnjem vzhodu torej po izjavi gospe, gospe eh, Mogherini o globalni strategiji za zonanjo in varnostno politiko, gospod Gerero Salom dobi kot prvi besedo v zvezi s tem. Mikrofon, prosim. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moja skupina meni, da je prišlo do pomembnih dogodkov v mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. E, najprej so bili to francoski predlogi, potem poročilo kvarteta in mislim, da bi zato morali imeti možnost, da visoka predstavnica poda svojo izjavo in tudi oceno situacije, v kateri se zdaj nahajamo. Treba je tudi upoštevati, da je parlament na prejšnjem zasedanju imel priložnost prisluhniti najvišjima predstavnikoma tako Izraela kot Palestine. In mislim, da lahko prispevamo k temu, da pogajanja pridejo do uspešnega zaključka. Gospod Skiljotis želi zagovarjati ta predlog. E, ja, Hvala. Torej, situacija na Bližnem vzhodu je seveda kritična in tudi zato ker je bil tu na obisku predsednik Izraela in palest, predsednik Palestine. Mislim, da naj bi govorili o tem in komisija naj nam bi povedala, kakšno je njeno stališče. To je potrebno, podpriti moramo mirovni proces. Če mirovni proces ne bo napredoval, da se konča zasedba Palestine in da se ustanovi palestinska država, ki bo mirno sobivala z Izraelom, tako dolgo bo situacija kritična in eh, skupina GUE eh, podpira predlog SND. Eh, ali želi se kdo izreče proti predlogu? Ne, bomo glasovali. Kdo je za ta predlog? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži, to moramo preveriti. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Predlog je sprejet. In zato bo dnevni red ustrezno prilagojen. In druga točka v sredo popovdan bo torej eh, se glasovala nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnem vzhodu. Eh, skupina ELS je predlagala, da eh, se razprava o Bahrajnu nadomesti z eh, razpravo o terorističnih napadih v Bangladišu, ampak gospa eh, Pinil je umaknila ta predlog. Vendar moram vprašati, ali katera od drugih eh, skupin nujno želi to razpravo. Če ne, potem je ta zadeva urejena in s tem imamo tudi eh, razporit del za plenarno zasedanje v tem tednu. Sedaj pa sledi poročilo gospe Gardini, mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo. Besedo dobi najprej gospa Gardini.